Drage kolegice in kolegi, začeli bomo s skupnim zasedanjem odborov Indi in Agri. Zelo sem zadovoljen, da smo se vam zdaj lahko pridružili. Tudi mi smo na svojem zasedanju obravnavali izjemno pomembne teme v zvezi s kmetijstvom in razvojem podeželja. Gostili smo tudi delegacijo z brazilskega ministrstva za kmetijstvo, prišli so senatori, poslanci in eh, minister, tako da je bil sestanek izjemno zanimiv. Se pa opravičujem, ker smo malce zamudili, zamudili pa smo zaradi tega srečanja s predstavniki Brazilije. Najprej formalne zadeve, 22 jezikov imamo danes na voljo, dokumentacijo imate na voljo na spletu nastani e-meeting, ta sestanek pa tudi prenašamo po internetu preko web streaminga. Sprejeti moramo tudi zapisnik, če se vsi strinjate z zapisnikom se je 23. februarja, ugotavljam, da smo ta zapisnik ravno kar potrdili, če ni ugovorom. Dobro, dame in gospodje, ne želim biti predolg uh, eh, vodoma, zato ker bi bilo to pravzaprav, bi bil to pravzaprav znak nespoštovanja videvi poročevalcev, ki, sem, ki so veliko bolj podkovani na tem področju kot pa sam. Eh, par težavic, gospa moj, je malce zamudila, njen let je eh, zamudil, tako da bo gospa Somr predstavila poročilo sama, če uh, ni nikakršnih komentarjev, predlagam, da damo v besedo tukaj poročevalki, gospe Sumar. Kot rečeno, želim privrčevati malce časa. Mislim, da ni treba delati na nekaj kakšnega uvode. Gospod, gospod Samar, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani kolegi in kolegice, danes bomo obravnavali predložene predloge sprememb glede kloniranja. Nekoliko sem že bila presenečena, moram priznati, čeprav je bilo videti veliko enotnost med političnimi skupinami, da je bilo vseeno podanih in to mislim v, v pozitivnem smislu, da smo prijeli 136 predlogov sprememb, ki so bili zelo kreativni. To se sliši veliko, ampak ko jih dejansko preučite, ugotovite, da tudi pri predlogih sprememb, sprememb najdemo oziroma ugotovimo veliko usklajenost. Pri številnih predolgih sprememb gre za enake pobude, kot jih najdemo v skupnem poročilu um, s kolegico Moj. Številni predlogi sprememb so bodi si identični ali pa zelo podobni temu, kar sva sami predlagali. Naprimer, ko gre za zahtevo po prepovedi uvoza in trženja klonov in njihovih potomcev ter proizvodov iz kloniranih živali. Te širitve ne želimo. Potem zahteva po spričevalih za uvoz in zahteve po sledljivosti, to je podobno kot v najnem osnutku in tudi športni in kulturni dogodki. Naj bi bili zaobjeti v izjemi, kar pa ni v skladu z našimi zahtevami. Mi si želimo samo izjeme za raziskovalne dejavnosti, kar so predlagali tudi zeleni v svojih predlogih sprememb. Skupaj s kolegom, mm, s kolegom Adesim Köstinger sem predložila tudi nov predlog spremembe, ravno ko gre za vprašanje športa. Mnenja sem bila namreč, da morda tega področja še nismo ravno najbolje pokrili. V naslovu je govor, govora o kloniranju živali, ki so rejene in reproducirane za kmetijske namene. In rada bi zagotovila, da tudi ko gre za živali za športne ali kulturne dogodke, ki se redijo za to vrstne dogodke, da ti ne bodo predlog predmet izjeme od splošne prepovedi kloniranja, za katero si prizadevamo. Prejeli smo zanimive predloge strani zelenih tega parlamenta, nova opredelitev, naprimer glede kloniranja, pa tudi glede embryo klons, torej zarodkovnih klonov. Podani so bili tudi predlogi sprememb, ki izražajo drugačno stališče kot uh, predlog, naš predlog, torej osnutek, ki, ki se želijo omejiti samo na zarodkovne klone in živalske klone. Prav tako pa najdemo zelo daljnosežne ideje, ki so po mojem mnenju veliko preveč obsežne, ker se mi to ne zdi možno. Naprimer, prepoved uh, uvoza mesa iz čisto vseh držav, kjer je kloniranje dovoljeno. Mislim, da si tega preprosto ne moremo zamisliti. In to tudi seveda ni namen uh, najnega. Na osnutka poročila. Predloge sprememb sem podrobno preučila in s kolegico Julio Moj bo vam še podrobneje spregovorili o njih. Kot rečeno, zelo tesno sodelujeva in mislim, da se bova lahko dogovorili tudi, ko gre za predloge sprememb, glede tega, kakšno usmeritev bova zauzeli. In kolegom in kolegicam bi bila hvaležna za obrazložitve mm, svojih um, predlogov sprememb. To je mm, zagotovo v vašem interesu, če želite prepričati mene in kolegico soporočevalko, ki jo zastopam, tako da bi lahko namene v vaših predlogih sprememb pozitivno ovrednotili. Toliko o vodoma in z veseljem pričakujem vaše pripombe. Dziękuję Pani Poseł. Proszę Państwa, e, zacznijmy. Najlepša hvala, gospod Somer. Predlagam, da kar začnemo kot ponovadi in sicer se pričevalci v senci. Razen, če se ne želi kdo oglesiti že zdaj. Tu imam tule seznam govornikov. Za prvi seznam gospod Lavija pa bo prevzel vodenje seje kasneje. Gospod Ajusa, dve minuti. Najlepša hvala. Niti dve minuti ne bom potrebovala. Želela bi se uh, zahvaliti poračevalkama, gospe moje in gospe Somr, za to poročilo. Menim, da je to izjemno kompleksen problem. Glede vseh uh, eh, amantmajev, pa menim, da ne smemo trditi, da poročila EFSA niso znanstvena. Ne, so znanstvena, zato ker so jih pripravili znanstveniki, izhajajo pa iz znanstvenega dela, ki je bilo objavljeno v znanstvenih revijah po celem svetu, tako da menim, da tega ne bi smeli trditi. To ni poročilo nekega uradnika, ne, ampak znanstvenika, tega ne bi smeli trditi v poročilu. Potem še eno temo obravnavajo amadma in sicer, da je to uh, um, nek poseg proti bio, biotski raznolikosti. To je podoben poseg uh, proti biotski raznolikosti kot pa umetno oplojevanje. Nič drugega ni to. To je pravzaprav tehnika za um, izboljšavo živalskih vrst. Tako da to ni poseg proti um, biološki raznolikosti. V tem primeru, v nasprotju z živalmi, ki se um, razmnožujejo z, um, z oploditvijo, bi to lahko trdili, v tem primeru pa ne. Ni moč trditi to vrstni zadev, ki preprosto ne držijo. Mislim, da bi moral parlament zagovarjati znanstveno bolj utemeljena stališča kot pa tole. O tem sem se želila predvsem oglasiti. Lahko trdimo, da pač ne želimo kloniranih živali, ker to um, ni dobro za dobrobit živali, dobro, prav, to ni dobro za dobro počutje živali, ne, pa, ne bi pa smeli uporabljati nekih neznanstvenih in netočnih argumentov tukaj v tem poročilu. V dveh minutah, hvala. Bardzo dziękujemy. E, pani poseł Sarbu. Ba Najlepsza. Hvala. Gospa Sol. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Am să mă refer mai întâi la domeniul de aplicare al legii. Hvala, gospod predsednik. Um, sam vam želela govoriti o področju uporabe te zakonodaje. Številni amandmaji, tudi amandmaji so poročevalk, omenjata področje uporabe te zakonodaje, pač eh, klonirane živali in pa potomci. Tudi potomci klonirane živali so del tega procesa, um, imajo namreč gene, ki so bili pri njihovih prednikih klonirani. Če nasprotujemo kloniranju, moramo biti tudi proti temu, da kupujemo proizvode iz kloniranih živali. Če proti tem ne bomo, bomo pravzaprav ustvarili uh, um, povpraševanje po tovrstnih proizvodih. Z amandmaj želimo doseči to, da morajo uvozni, uvozni certifikati dokazati, da uvožene živali niso proizv, proizv, proizvedene iz uh, kloniranih živali ali njihovih potomcev. Na ta način evropskim proizvajalcem ne bo treba izvajati izjemno kompleksnega sistema sledljivosti za to, da uh, Eh, in s tem se bomo izognili prevelikemu upravnemu bremenu. Glede prepovedi začasne ali pa trajne, eh, za amandmaj želimo zavedno prepovedati uvoz in pa uporabo tovrstnih eh, proizvodov. Če bi zadevo prepovedali samo začasno, to ne bi bilo dovolj močno sporočilo po našem mnenju. Spremembe zakonodaje terja po našem mnenju takšne amadmaje, zato ker to želi tudi javno mnenje. Komisija pa mora v večji meri upoštevati javno mnenje. Javno mnenje se lahko tudi spreminja glede vprašanja kloniranja in pa uporabe živali skloniranja. In vse raziskave in vse raziskave javnega mnenja kažejo, da javnost tega noče, nočejo kloniranih živali. In kot predstavniki državljanov moramo zagotoviti, da bo to javno mnenje odraženo v tem poročilu in tudi v pogajanjih s eh, svetom. Hvala. Posel Aguilera, dve minuti. Najlepša hvala. Gospa Aguilera, dve minuti. Gracias, presidente. Yo, por supuesto, quiero sumarme a la. Hvala predsednik, tudi jaz bi se želela pridružiti čestitkam obema poročevalkama in še zlasti gospe Somer, ki je prisotna tukaj. In želela bi povedati, da so predlogi sprememb, ki sem jih pripravila, predlogi, ki gredo bolj v smer nekega umestnega stališča med predlogom komisije in med predlogom poročevalk. Pa bom to osvetlila. Sama se strinjam s časovno prepovedjo, vendar se mi zdi, da ni dobro nekaj prepovedati za vselej lahko se namreč čez čas izkaže, da mogoče nevarnosti ni in eh, takrat se lahko spremeni zakonodajo. Zato bi bilo moje stališče nekje na sredi poti. Kar zadeva znanstveno poročilo, se poroč, pridružujem gospe Ajuso. Taka poročila so izredno pomembna za me. In ko se govori o etiki, pa so moje skrbi še večje. Etična vprašanja so tu zelo pomembna. Je pa res, da ima vsak, vsak neko svojo etiko in se tukaj lahko eh, manevrski prostor precej razširi. Zato mislim, da je treba osnovati svoje, eh, naše delo predvsem na znanstvenih poročilih. Eh, Kar se tiče kloniranih živali, mislim, da je izredno težko jih identificirati, vedeti, katere so bile in katere ne, in da je to tudi zelo pomembno izpostaviti. Hvala. Pan poslednji Kolson. No. Gospod Nikolson. Pardon, Kolson, gospod Kolson. Ne, gospod Kodjovski. Posel Meller. Pa zapušča. Pani posel Meller. Gospa Milana. Izmeljar. Ja. ja. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Gospod predsednik, najlepša hvala. Kloniranje predstavlja grožnjo za dobrobit živali in trenutno zavračamo kloniranje živali. Glede tega se strinjamo in strinjamo se tudi glede tega, da bi na mesto direktive radi imeli uredbo. Uredba bi zagotovila boljši pravni okvir v vseh 28 državah članicah. To smo vključili v svoje predloge in po našem mnenju bi morali vključiti tudi naslednje. Treba bi bilo natančno preučiti, kakšno je prekomerno urejanje pri kloniranju. Komisija bi morala v končni fazi preveriti zadeve in eh, vz, si zamisliti si z njem označevanja. Morali bi tudi oceniti morebitne stroške. Menimo, da če je to tehnično možno, ne bi smelo to pripeljati do dodatnih upravnih obremenitev za obrate in zadevne akterje, tudi ko gre za uvoz. Tako da se nam zdi pomembno, da bi na teh mestih sprejeli naše predloge sprememb. Hvala. Nadaljevali bomo s poročevalci v senci. Dve minuti, potem pa eno minuto vsi ostali. Gospod Lavija. Uh, Dobro, nadaljevali bomo. Gospod uh, Federlej. Thank you so much. Najlepša yeah. hvala. Ta dosje je izjemno pomemben, zato ker bomo tu odločili pravzaprav tudi o tem, kako bomo obravnavali inovacije in pa tehnološke spremembe pri proizvodnjah v kmetijstvu. Pogosto obstaja neka fantazijska mnenja na tem področju. To, kar vemo, pa je to, da je uporaba kloniranja danes zelo škodljiva za živali in to moramo poštevati. Predlog komisije je dober in sicer morali bi imeti prepoved in uh, zadeve pregledati od časa do časa, zato ker se tam tehnologija spremeniti in v končni fazi prinesti nekaj dobrega. Tako da je to, da bi imeli trajno prepoved. Kaj sploh trajno? Kaj bi lahko pisali kot trajno? Tu se uh, strinjam z eh, kolegico iz uh, skupine SD. Uh, zakonodaja lahko vedno spremenimo. Prepoved lahko imamo ali je pa nimamo. Tako da mislim, da vsi tu želimo imeti prepoved. Sam pa želim poleg tega dodati tudi možnost pregleda za to. Uh, da bi zagotovili, da se ne bomo odrekali tehnologiji, ki bo morda čez, ne vem, 50, čez 25, eh, 30 let odlično delovala. Prav tako morajo evropski rejci imeti dostop do zelo kakovostnega genskega materijala, zato da bomo še naprej konkurenčni. Evropsko kmetijstvo ne sme postati muzej. Uh, Eh, moramo še naprej biti konkurenčni in se zavedati, da so na drugih celinah izjemno, izjemno inovativni trenutno. Kloniranje mora ostati opcija na dolgi rok, znanstveni dokazi kažejo, da ni nikakršnih znanstvenih pomislekov za uporabo hrane, kloniranih živali ali njihovih potom, potomcev. Zelo pomembno je tudi, da ta razprava v zvezi s tem, ali je treba označevati hrano, ki prihaja iz potomcev kloniranih živali, zato storimo točno. Obstaja namreč velika težava. Zdaj se pač še slišimo mnenja, da je nevarno jesti klonirane živali. Eh, teh tehnik ne smemo danes uporabljati, ampak eh, ne smemo podajati zavejočih trditev. Eh, sledenje prav tako ena izmed možnosti, ampak mora biti izvedljiva glede sledenja pod potomcev, govorim tule. O tem se bomo verjetno morali še pogovoriti in verjetno pa bodo obstale tudi razlike v mnenjih v različnih odborih. Najlepša hvala. Gospa Azekamp. Eh, eh, eh, ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala poročevalkama za izjemno dobro poročilo. Mislim, da sta uložili ogromno dela. Rezultat pa je zelo dober. Želela pa bi kljub vsemu izraziti določeno zaskrbljenost, gospod predsednik. Kot vemo vsi, kloniranje ni v interesu naših državljanov. Potrošniki so v veliki večini proti tej tehniki in ta tehnika tudi ni v interesu živali. In to pravzaprav ni samo težava za kloniranje živali, ampak tudi za te nadomestne matere. Ta tehnika se ni izboljšala do, kakšnih, do kakšnega bliskovitega napredka ni prišlo, tako da se sprašujem, če bo napredek možen tudi, če bo napredek sploh možen v prihodnosti. Samo nekaj bi želela še omeniti. Sama želim popolno prepoved in to ne samo za klonirane živali, ampak tudi za ostale namene, ne samo za kmetijstvo. Govori se namreč o izjemi za športne in kulturne dogodke in podobno. Ampak sama sem prepričana, da bi morali v to prepoved vključiti tudi kloniranje domačih ljubljenčkov, znanstvene namene in pa vse druge načine kloniranja. Sledljivost sploh ne bi smela biti vprašljiva, zato ker so naši državljani večinoma proti kloniranju in zagotoviti moramo tudi to, da so tudi potomci kloniranih živali primerno sedljivi in označeni. To je pač vprašanje trgovine, pač podjetja služijo uh, tem in mislim, da je najmanj, kar lahko storimo, to, da so vsi proizvodi jasno označeni, ne samo živali, ampak tudi njihovih potomcev. Najlepša hvala, gospod Oslin. Ja, vielen Dank. Äh, ich glaube, wir sind uns ja weitestgehend. Najlepša hvala. V parlamentu smo zelo široko razpravljali mm, o tem doseju in se nasplošno strinjamo, ampak razlike so podrobnosti. Ne moremo pustiti zadnjih obrazov odprtih po načelu, da če bo enkrat pač to možno, da lahko to dopustimo. Ampak eh, mislim, da si potrošniki želijo popolne prepovedi. In eh, tukaj prepričan sem tudi kot, ev, kot evropski kmet, eh, da ne sme priti do tega, da bo naše kmetijstvo postalo neke vrste muzej. Zagotovo sem proti temu, kar pomeni, da bi morali omogočiti tudi druge tehnike in zahtevati še več v razpravi sem vedno znova dejal, da mm, z vidika zakonodaje o zaščiti živali, o kloniranju sploh ne bi smeli razpravljati, kajti mislim, da to ni potrebna širša razprava, treba je preprečiti trpljenje živali in v zadnjih letih ni prišlo do večjih napredkov na tem področju v korist živali. Tako kot Mm, na začetku je kloniranje seboj prinaša trpljenje živali. Pri razpravi je treba biti jasen tudi, ko gre za potomce. Mislim, da mora potrošnik eh, vedeti, kaj vstopa na evropski trg in mora biti pripričan v to, da proizvodi niso narejeni iz kloniranih živali ali njihovih potomcev. V Evropi smo spostavili v večji meri sistem, za katerega lahko rečemo, da nam da jasne podatke, odkud države živali prihajajo. In tu nosimo dovo, določeno odgovornost. Tudi pri, ne moremo pa sedaj reči, da bomo pri potomcih kloniranih drža, živali nekoliko bolj velikodušni. To smo tudi jasno zapisali v našem predlogu spremembe. In še enkrat smo upozorili na to, da je treba opredelitev kloniranja spremeniti, ker eh, ni dovolj jasna za opis tehnike. Tako da smo predložili predlog spremembe glede opredelitve in upam, da ga boste upoštevali. Hvala. Now... Najlepša hvala, gospod Lafronte. Grazie, presidente. Beh, noi non abbiamo fatto... Hvala, predsednik. Mi nismo pripravili predlogu sprememb, zato bom hiter. Videli smo, da je predlog komisije dobro zastavljen z nekaj vrzeljmi, ki pa sta jih obe poročevalki kar dobro zapolnili. Posebne točke so bile že večkrat izpostavljene lahko bi omenili tudi proizvode, ki izvirajo iz kloniranih živali in lahko bi ta predlog razširili na vse živali, ne samo na rejne živali in na vrste, ki so izredno omenjeno predlogu. E, ravno tako predlog spremembe zakonodaje, zato da bi ta postala bolj zavezajoča, je v redu. In na to še Eh, časovna omejitev, ta se zaenkrat ne zdi eh, smiselna in zdi se, da to podpira tudi komisija, eh, vsekakor pa tudi naši državljani, ki jih ta tema zelo razburja. Tako da sledili bomo liniji obeh poročevalk. Hvala. Začeli bomo z drugim krogom, vsak ima minuto in pol gospod Dortman bo začel. Ja, tavo, pa... Hvala, predsednik. Ja, pravzaprav smo tam, kjer smo bili, bili že pred kakim letom. Takrat a, je šlo za pogajanja v okviru trialoga, ki ni bil uspešen. In jasno je, da v Evropi ne želimo mleka ali mesa iz kloniranih država, živali. In nihče na svetu ne bi smel klonirati živali, zato da bi jo na to zaklal in pojedel njeno meso. Potem, kako je s semenskim materialom in potomci? Tu mislim, da je treba res razmisliti o tem, kako bomo postopali. To, kar je dejala porečevalka prej. Ne želimo preprečiti uvoza iz vseh držav članic oziroma iz vseh držav, kjer je danes kloniranje dovoljeno. Naprimer, prepoved um, uvoza iz neke ameriške države. Kako bomo vedeli, da je bil, na primer, stari starš neke živali, ki jo važamo, kloniran? Realistični moramo biti in ostaje nam nekaj možnosti. Bodi si, da ločimo naš trg in semenski material od celotnega preostalega sveta, kar se mi ne zdi razumno, lahko pa prepričamo preostanek sveta, da sprejme naša pravila, lahko poskusimo, morda bomo uspešni. In potem tretjič, ko gre za potomce in daljne potomce, bi lahko sprejeli določeno ureditev, ki je možna kajti drugače razpravljamo samo o možnostih, ki realno niso možne in eh, ki jih ne bomo mogli spremeniti čez par let. Hvala, gospod Anjo. Um, Hvala. Mislim, da vsi nekako pričakujemo poplavo kloniranih proizvodov na naših, trg, na naših trgih, ampak to ni zelo verjetno. Eh, samo Poglejmo si, zakaj želi kmet klonirati žival. Zato, ker jim mnenje, da je ta žival izjemno kakovostna. In želi, da bi bile vse živali posem enako kot ta žival. Ampak to ne bo delovalo tako, zato ker bo nekje drugot na svetu mm, pridobil žival, ki bo v više kakovosti in bodo vsi želeli klonirati to. Tako da bodo stroški povezani s kloniranjem in pa težave ki so povezane s kloniranjem, povsem obrnile korist uporabe klonov. To ne bo več troškovno učinkovito. Glede potomcev klonov pa se sprašujemo, zakaj te gene, te, teh eh, kloniranih živali razvodeniti z drugimi geni, če, bil pa, če bila pa že, že klonirana žival najboljša. Zato mislim na te pomisleke, sploh niso na mestu, to se ne bo zgodilo. Zdaj vemo, da pač ljudje zelo hitro potujejo po svetu in živalske bolezni pridejo včasih z njimi, včasih prihajajo iz delov sveta, kjer so živali posem imune na to bolezen, drugot pa ne, drugot so pa doživljali posem dozdetne na to bolezen. naprimer jesenov žik, zna priti do um, težav v, Aži, v Aziji, potem pa bi lahko zaezili ta problem. Tako da lahko vedno, um, oziroma ne smemo pozabiti, da so lahko koristi vsem. Hvala, gospod Ferran. Merci, cher kolege. Uh... Hvala, dragi kolegi. Najprej bi želel povedati, da smo bili izredno, na izredno presenetljiv način in izredno hitro seznanjeni v zvezi s to temo o kloniranju. Tako da, če bi eh, to zadevalo proizvajalce mleka v Evropi, bi verjetno bili še hitrejši. Danes so evropejci večinoma ali celo v celoti proti kloniranju in proti izdelkom, ki izvirajo iz kloniranja. V ZDA je pa ravno nasprotno. In moje vprašanje je, ali dejstvo, da pogajanja TTIP, ki ukinjajo določene predpise, vodijo tudi k temu, da se nam usiljujejo postopki v zvezi s kloniranjem. To, o čemer danes govorimo, se mi zdi zelo hinavsko. Komisija po eni strani skuša mm, prepovedati kloniranje rejnih živali na ozemlju Evropske unije, po drugi strani pa se ne zoprstavlja komercializaciji izdelkov iz potomcev kloniranih živali, ki prihajajo iz tretjih držav, medtem ko je ta praksa v Evropski uniji prepovedana. Zato, dragi kolegi, zelo nas to utruja, res nas utruja da moramo se strani Evropske komisije doživljati take predloge, saj je to Evropska komisija, ki se ne zauzema za evropske interese, ampak odpira vrata predpisom ZDA. Utruja nas vse to, Utruje nas tudi to in moti nas to, da se danes klonirano meso uvaža v Evropsko unijo in zato uh, si moj prispevek zapomnite kot uh, nasprotovanje to vrstni prihodnosti Evropske unije. Gospa Grostet, kot kolega Dorfman. Sem tudi jaz presenečena nad to razpravo, saj smo že pred leti precej o tem razpravljali in to kar precej obsežno. In takrat smo postavili jasno naše stališče, da kloniranja ne želimo. In danes smo ponovno vrženi v to razpravo, pri kateri sem sama v zelo neugodnem položaju. Zakaj? Kje je tukaj namreč gospodarska korist? Nije. Eh, evropska živinoreja kloniranja ne potrebuje. In hkrati naši državljani tega ne želijo. E, govoriti o kloniranju živali pomeni mahati res z rdečo krpo, to je še hujše kot govoriti o gensko spremenjenih organizmih. In zakaj torej o tem razpravljamo? Zato, ker imamo trgovinske interese, zato ker gre za uvozne artikle in jaz ne vem, kako lahko razložimo evropskim državljanom, da za zagotavljanje ravnotežja v trgovinskih izmenjavah moramo sprejeti nekaj, česar pa si na evropskem ozemlju ne želimo. In to um, mi je res neprijetno. Zato uh, si sama, tako kot poročevalka Somerjeva, želim, da bi bili zelo nepopustljivi in uh, ostri pri tem vprašanju. Vem, da je to zelo kompleksna zadeva, govori se že o druge generacije, o potomcih kloniranih živali, o njihovi sledljivosti, o možnosti dokazovanja izvora in tako naprej. V glavnem gre za vsa vprašanja, ki si jih postavljajo tudi naši sodržavljani in mislim, da moramo to upoštevati in ne početi brez glavo česarkoli. Hvala, gospod Jar. Hvala, predsednik. Še dve pripombi bom podal. Najprej. Če Mm, kmetovalce povračamo po kloniranju, bodo rekli, da je treba predvideti zakonodajni okvir, ker kloniranje že poteka. In jasno mora biti, da to velja za vse živali, če izhajamo iz eh, dobrobiti živali. Mm, ne gre samo za rejne živali, temveč tudi za športne živali in hišne ljubljenčke. Ko gre za razpravo o potomcih, bi se navezal na kolega Dosmana iskren odgovor, mm, ki ne bo zadovoljil vseh, bo verjetno najbolj iskren. Ne moramo čisto vsega takoj prepovedati. Mislim, da je treba upoštevati tudi to. Na koncu lahko ugotovimo, da ne želimo klonirati, da želimo prepovedati ne samo potomcev eh, klonov, ampak tudi daljne potomce. Treba pa se vprašati, kje potegniti prečkati mejo. Tako da bo res iskren odgovor verjetno še najboljši. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Lojzo. Hvala. Nasprotovati moramo eh, kloniranju rejnih živali iz več razlogov. Prvič, sledljivosti za meso ne moramo zahtevati, to ni možno. Hkrati ne moramo zagovarjati drženja tovrstnega mesa, zato ker to ni sledljivo. Potomcev namreč ne moramo slediti. Kloniranje pa tudi ni nikakršen plus za rejce, to so sami povedali, to je pravzaprav neke vrste priprava na to, da bomo v okviru TTIP-ja omogočili uvoz tovrstnega mesa iz ZDA. To je povezano tudi z razvojem neke uniformne kulture, ki, eh, kmetijstva, pardon, ki bo pomenila izgubo raznolikosti, kar bo katastrofa v primerjavi epidemiji. Če bi sprejeli ta predlog, bi pravzaprav pokopali uh, naše kmetijstvo. Trenutno je nemožno trditi, koliko eh, živali je proizvedenih iz kloniranih živali, tako da ta zakonodaja je posebno nesmiselna. Gospa Delahaj. Hvala. Sama sem nova poslanka v tem parlamentu in uh, moram reči, da je ta razprava zelo podobna GSO-jem in pa razpravi o novih živilih. Včasih je treba debatirati z trezno glavo, moramo biti pragmatični in menim, da moramo najti rešitev, ki bo malce bolj razumna kot pa rešitev za GSO-je kjer smo pravzaprav Evropo razgradili in je ne gradili. Eh, Najlepša hvala, gospa Dornano. Hvala, gospod eh, predsednik. Žal mi je, da je ta razprava prišla, da je pravzaprav eh, postala priložnost za več globalizacije. Kloniranja ne bomo uspeli obledovati, zato naj bi sprejeli globalna pravila, ampak sama menim, da eh, s tem pravzaprav kažemo svojo šibkost in eh, smo jasno povedali vsem, da ne moramo nadzirati svojih meja, ne moramo kontrolirati tega, kar prihaja v Evropsko unijo. To, da države članice eh, želijo dogovor, se dogovoriti glede tržnih norm prav, ampak to, da imamo globalno zakonodajo na tem področju, tega pa s tem se pa ne more strinjati. Pač med seboj sodelujemo, če bo to učinkovito, če ne, pa pustimo to državam članicam. Državam član, države članice so namreč bolj demokratične entitete kot pa komisija. Države članice se bodo odločile po, volju, po volji državljanov. Zanima me, če, če bo komisija zagotovila boljšo varstvo na evropskih mejah in če bo okrepila tudi razprave med državami članicami v zvezi s tem. Pa še nekaj, ta razprava poteka istočasno z razpravami o tej tipu. Zato je moje vprašanje izjemno preprosto. Zanima me, če komisija ne raba eh, vzpostaviti zelo jasne, formalne zahteve v zvezi s um, kloniranjem kmetijskih živali. Moje vprašanje se ne naša samo na etiko, zanima me tudi, kakšne um, jamstva ima komisija na področju patentov naprimer in podobno. V končni fazi bomo namreč dobili samo par genetskih modelov in zakonodaja bo ponudila samo pač nek nabor genskih modelov, od katerih ne bo možno odstopati. Menim, da je bo to ključno vprašanje in nove pandorine skrinice. To zares ne bi smeli odpirati. Vam šarija eh, pirik. Najlepša hvala, se zdaj pa gospa Srajer Pekofer. Eh, ja, Mic, najlepša hvala, predsednik. Tu gre pravzaprav vprašanje tega, kaj bomo dovolili in kaj ne. Ne gre samo za kloniranje živali. To ima neposreden vpliv tudi na ljudi. Treba je torej razmisliti, kako naprej. To je torej zelo pomembno vprašanje. Če si pogledamo realno stanje in prisluhnemo stališčem, ugotovimo, da je naprimer sperma iz treh ali štirih generacij kloniranih živali že prisotna v Evropski uniji. Ljudje si tega sicer ne želijo, ampak uh, Dejstvo je, da ne vemo, koliko kloniranih proizvodov že sedaj lahko kupimo. Moramo biti realistični. Sama osebno sem proti kloniranju, moramo pa se seznaniti z dejstvi, s tem, kaj je res in kaj ne. Sama sem predložila predloge sprememb, ki gredo v to smer in se dotikajo naprimer sistema sledljivosti. Treba pa je pritegniti tudi sodelovanje strokovnjakov. O tem govorimo že eno uro, ampak eh, zato bi potrebovali veliko daljšo razpravo. Še... Najlepša hvala. In mislim, da je pomembno, da sedaj prisluhnemo tudi komisiji. Kolegi so zastavili nekaj vprašanj komisiji, radi pa bi tudi izvedeli, kakšno je mnenje komisije glede predlogov sprememb, ki jih predlagajo kolegi. In gospe Šantal Brujeski iz komisije predajam besedo, prosim. prosim. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, predsedujoči, najlepša hvala tudi gospe Zomer za predstavitev poročila in hvala tudi gospe Moji. Najprej bi vas rada spomnila, kateri predlogi so že bili pred nekaj časa predloženi komisiji oziroma parlamentu in svetu in sicer decembra 2013. In iz številnih predlogov sprememb lahko razberemo, da se vsi strinjamo, da bi morali kloniranje na ozemlju Evropske unije prepovedati. Vsi se strinjamo, da to povzroča trpljenje živali in tudi uh, Evropski urad za varnost živil je to potrdil. Ko gre za dosjeje, o katerih teče razprava, mislim, da predstavljajo resno dodano vrednost v primerjavi s trenutnim stanjem. Zagotavljajo pravno jasnost. Kloniranje bo prepovedano in to bo jasno vsem gospodarskim subjektom v Evropski uniji. Hrana iz klonov bo prav tako prepovedana. In eh, pomembno je tudi, da prepoved v predlogu ni neomejena, je podvržena pregledu strani komisije in seveda na podlagi vseh znanstvenih informacij in katerikoli drugih podatkov, ki jih bo komisija lahko zbrala. Ne gre torej za časovno omejeno prepoved, treba je pač eh, razumeti, da mm, se znanost eh, razvija ali pa tudi ne, tako da je treba spremljati stanje. Je pa tu nekaj elementov, ki jih je treba upoštevati na jasen način. Kar se tiče potomcev klonov, ni negativnih eh, posledic. Tu gre za živali, ki nastanejo na podlagi znanih, starih, obstoječih tehnik. In tiste živali, ki se običajno klonirajo, niso tiste, ki imajo zdravstvene težave. To je treba priznati. Nismo opazili kakršnih koli tež zdravstvenih težav, ko gre za perutnino ali ribe. Želeli bi si torej zakonodajo, ki temelji na realnem stanju in na znanstvenih dognanjih in upošteva dobro počutje živali. Prav tako moramo razumeti, da če želimo iti dlje od tega, kar je predlagala komisija, se moramo dobro zavedati načela sorazmernosti. Komisija je na primer razmislila o vprašanju označevanja in kolegi iz GD za kmetijstvo sedaj pripravljajo študijo, ki bo na voljo do konca tega leta. Gre za študijo o stroških, ki bi to preneslo s seboj. Na podlagi naše ocene učinka bi bili ti stroški znatni, tako z finančnega vidika kot um, um z vidika človeških virov za našo kmetijsko industrijo, če bi uvedli označevanje. Kaj šele, če bi uvedli prepoved za potomce in hrano iz potomcev? Ni nikakršne mm, upravi, upravičenosti za to. Nimamo utemelitve, ki bi izhajala iz eh, pogodbe, naprimer, ki bi se dotikala dobrobiti. Glede opredelitve kloniranja, če jo želimo spremeniti, se je treba zavedati, da bi morala biti povezati z nespolno reprodukcijo živali. O tem je namreč govora. Ne gre za tako rekoč običajno reprodukcijo. Torej, tehnična opredelitev kloniranja mora biti oblikovana zelo previdno in se mora v vsakem primeru nanašati na nespolno reprodukcijo. Prav tako bi rada zatrdila vsem poslancem, da predlogi, ki smo jih podali, ne morejo biti predlog kompromisa v kontekstu TTIP-a. To bi bilo seveda nespremljivo. In še zadnja pripomba. Na podlagi predlogov sprememb, ki smo jih preučili, se zdi, da večina predlogov bi zahtevala dodatno oceno učinka. Ti predlogi bi seboj res prinesli znatno breme za naše kmetovalce in za našo prehrambeno industrijo. Prav tako bi to zahtevalo tudi sklicevanje na ustrezno pravno podlago iz pogodb. Najlepša hvala predsedujoči in eh, hvala poročevalcem. Hvala tudi za vaše koristne pripombe in hvala za nekatere zanimive informacije. Sedaj pa mislim, da lahko sklenemo razpravo in damo besedo še enkrat eh, poročevalki tudi v imenu gospe Moji, tako da kar takoj dajem besedo gospe Zomr. Äh, Najlepša hvala, hvala vsem, ki so se udeležili razprave. Prav imate, večkrat ste mm, omenili, da evropejci ne želijo kloniranja. In res je, da v Evropski uniji še nimamo ureditve na tem področju in zato se tudi ukvarjamo s tem vprašanjem. In že več let razpravljamo o kloniranju. Do sedaj pa se nismo mogli dogovoriti za enotno ureditev. In to kaže tudi današnja razprava. Ne vemo niti, kaj je na voljo na evropskem trgu. In res je, da naknadno ne moremo ugotoviti, kaj je razpoložljivo na našem trgu. Kar je prišlo na trg, je pač že tu. Tako da se moramo res potruditi za pravni okvir. In sama sem za strog pravni okvir. Zato sem skupaj z drugimi kolegi predlagala, da izredno vključimo v predlog tudi športne živali, Potem glede tega, da bi vključili hišne ljubljenče, ljubljenčke, naprimer companion animals ali pa pets v angliščini. Tem predlogom sem naklonjena, ne sodi pa to nujno ravno v ta zakonodajni predlog, na katerem trenutno delamo. Lahko pa bi razmislila o tem. Morda bomo v prihodnosti, naprimer, želeli, morda bodo v prihodnosti lastniki želeli še naprej kolonirati svoje jazbečarje na mesto, da bi si, naprimer, nabavili novega psa. Tako da, glede napredka tehnike, mislim, da je razprava o tem potekala že pred nekaj leti, ko je šlo za gensko spremenjene organizme, kjer imamo sledljivost in tudi tam stopamo v stik s tretjimi državami, kajti gensko spremenjeni organizmi prihajajo tudi iz tretjih držav in tam sistem sledljivosti deluje. Zakaj ne bi deloval torej tudi pri kloniranju? Mislim, da zato ne potrebujemo splošnih prepovedi za uvod, uvoz kmeti, mesnih proizvodov iz držav, ki dovoljujejo kloniranje. Mislim, da ta možnost mora obstajati. Potem vprašanje glede tega, do katere generacije lahko gremo. Tu morajo biti zadeve jasne in komisija mora res razmisliti o tem in prepričana sem, da tudi svet razmišlja o tem vprašanju. Morda bomo lahko pozneje skupaj razmislili o tem vprašanju. Sama osebno izhajam iz tega, da se v praksi to vprašanje niti ne bo zastavilo, ker takšnih proizvodov nimamo na trgu. To smo videli tudi pri gensko spremenjenih eh, organizmih, kjer imamo širše obveznosti označevanja za hrano in, eh, ži, in krmo iz eh, gensko spremenjenih organizmov, ki veljajo torej za hrano in krmo, ki se kupujeta oziroma sta na voljo v evropskih trgovinah. Tako da, kot Evropski parlament lahko zaenkrat zadeve tule pustimo tako, kot so in to pravzaprav velja tudi za potomce. Komisija in eh, ministri v svetu so, se zagotovo ukvarjajo s takšnimi vprašanji, tako kot mi v parlamentu. Natančno sem prisluhnila pripombam kolegov in, in si delala zapiske, teh je kar nekaj in s kolegico moj bom spregovorila o vaših pripombah. Določili smo že nadaljne datume za sestanke, tako da se bova dogovorili, kako, kako postopati naprej. Glasovali pa bomo na, na to 17. junija, če se prav spomnim, v odboru. Ja, to je to z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. Na koncu vas moram spomniti samo še na to, kar ste pravzaprav že povedali. Glasovanje v, na skupni sej odboro bo 17. junija 2015 ob 3. popovdan in glasovali bomo skupaj o tem poročilu v skladu s členom 45. Mislim, da drugih točk na dnevnem redu ni, kar pomeni, da lahko s tem skladu zaključimo skupno zasedanje. Hvala gospodu Sikerskeju in hvala članom obeh odborov za to zelo plodno razpravo. Najlepša hvala in se vidimo 15. junija.